predsednica spoštovane gospe in gospodje nadaljujemo z zasedanjem zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na razpolago ali kdo nasprotuje ne s tem je zapisnik sprejet Sedaj pa sledi prvo